Mais ça, ça vient bien. Exactly. And, I, and, and so can I think, but...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 dichiaro ripresa nadaljuje se zasedanje evropskega eh, parlamenta eh, ki je bilo prekinjeno eh, aprila v strasbourgu danes je mednarodni dan posvečen dekletom v informacijski tehnologiji to je pobuda ki namerava podp